jeśli byście Państwo pozwolili, to byśmy rozpoczęli. Czy dowolite, by potem zaczęli sejo. Z 15 minut na zamudo. Še vedno čakamo, eh, da se nam pridruži del eh, članov odbora. Ponedeljek je. In vsi se vračajo iz okrilja družine nazaj v Evropski parlament. Morda bi sedaj lahko začeli z dnevnim redom. Če nimate nič proti, lahko sprejmemo dnevni red, potem pa druga točka, sporočila predsednika. Eh, naša seja se prenaša po spletu. Zagotovljeno je tolmačenje v skoraj da vse jezike, razen malteščine, slovaščine, irščine in estonščine imamo zagotovljeno vse. E, s komisijo se še nismo uspeli srečati. E, to je povezano tudi z zdravstvenim stanjem komisarja. E, gospod Katajnen bi ga lahko nadomestil na prvem delu srečanja in gospod direktor Pleva bi ga nadomestil v drugem delu. Po dogovoru z predsedniki pa se je večina odločila za to, da počakamo na pogovor s komisarjem Hognom. Potem smo imeli torej dve varianti. Za uh, nov datum najprej, da bi to eventualno imeli v času mini plenarke ali pa naslednji četrtek. Sekretarjat se je tudi s tem ukvarjal in ugotovilo se je, da se bomo odločili za mini plenarno zasedanje in to je ustrezalo tudi volji večine. Torej v sredo nimamo še natančnega načrta. Približno pa vemo, da bomo govorili o tem v času mini plenarnega zasedanja. Ravno kar me popravljajo, morda bo to šele okoli 19. ure. Videli bomo, kako bo potem zgledalo na dnevnem redu, okoli 19. ali 20. ure. Pomembno je, da bo to zapisano na dnevnem redu mini plenarnega zasedanja v Bruslju. Torej gre za krizo v kmetijskem sektorju. Vsi zelo dobro veste, da v Luksemburgu zaseda danes in jutri svet ministrov za kmetijstvo in vi poznate predlog Evropske komisije glede kvot. Vprašanje je, ali bo to ostalo zunaj proračuna za kmetijstvo ali pa bomo to morali financirati iz rezerve. Vse to bo tema srečanja ministrov za kmetijstvo. In potem bomo seveda morali govoriti o načelih, o pogojih za poseganje po teh sredstvih. To so torej splošne informacije po seji ministrov za kmetijstvo bomo zvedeli več in bomo eh, lahko tudi v sredo spraševali komisarja o tem. Toliko o tem. Upam, da so stvari s tem postale nekoliko bolj jasne. Eh, med poletjem smo bili v stiku. Eh, smo izmenjevali informacije, saj vemo, da je to zelo pomembna tema. Srečevali smo se eh, s kmeti, s predstavniki kmetijskega sektorja in mi vsi smo bili pod pritiskom, morali smo odgovarjati na številna vprašanja in kmetje so izrazili tudi svoja pričakovanja seveda je bilo tudi eh, pomembno, da smo lahko dali prave informacije. Toliko o točki 2, sedaj pa naslednja točka. Razen seveda, če imate kakšna vprašanja, ne vidim nikogar, ki bi imel vprašanje in zaradi tega sedaj točka 3, sprejetje zapisnika seje z 15. in 16. julija 2015. ravnali bomo tako kot vedno. Tu imam posebno informacijo. ki morda ni preveč prijetna. To je seja, na kateri gospa Paulsen, ki je toliko storila za evropsko kmetijstvo, za kmete, ki se je tako uh, angažirala za svoje teme, za zdravje živali in podobne teme. Ona je nekdo, na katerega smo se lahko vedno zanašali. obravnavala je pomembne teme, pomembna eh, besedila v teku let in danes eh, ji v slovo želimo vse dobro in upam da boste dovolili gospa paulsen da se eh, obrnemo tudi še v prihodnje na vas kadarkoli imamo kakšno vprašanje upam da se lahko tudi v prihodnje zanašamo na vaše znanje za nas eh, bi bilo vedno dobro če vas bomo lahko v prihodnje tudi kdaj še pozdravili na sejah našega odbora. Toliko z moje strani, torej rad bi vam izrekel prisrčno zahvalo in želim vam vse dobro. Eh, na, na vašem naslednjem življenjskem odseku.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 torej, delala sem različne stvari, pisala sem knjige za gled, eh, potem scenarije za gledališče in zame je bilo sedaj to tudi eh, neverjetno doživetje, da sem lahko potovala v Španijo, eh, Italijo. Vesela sem, da bom imela spet eh, čas za moža in da lahko pač eh, ta odhod sprejmem tako pozitivno. Upam pa, da boste tudi v prihodnje vi mislili na to, da ljudje potrebujejo živila, da potrebujemo za to delujoče podeželje in da moramo vedno upoštevati eh, biološke, ekonomske in tudi naravne vidike. Eh, kmalo eh, bo še več eh, ljudi živelo v velemestih in pomembno je, da ohranjamo vasi, eh, ki so pomembne za preživetje ljudi, ki so pomembne tudi za počitek ljudi. Treba je povezati kmetijstvo, skrb za živali z prihodnostjo ljudi, s podnebjem, vse to je povezano. Prosim vas, da ste pozorni na vse te vidike in eh, prosim vas, da se še naprej zauzemate za podeželje. Hvala. Najlepša hvala za te besede, za te napotke. To je seveda pomembno za eh, družbo, za varnost prehrane. Še enkrat najlepša hvala in vse dobro za prihodnje. Vsi, eh, ki ste tu delali, ste seveda dobrodošli, vendar na zadnjem sestanku Eh, pred eh, božičem in novim letom eh, je običajno da pošiljamo vabila tudi nekdanjim poslancem da naj pridejo na sestanek. To je pravzaprav novo pravilo, ki ga uvajamo. Deloma je to že pravzaprav delovalo v času pred, predhodnega eh, predsednika v času predhodnega koordinatorja iz els eh, imena se ne spomnim pomagajte mi. Prosim. Ne angleški poslanec, drugi. Eh, tyle wspomnień. Eh, Louis Gepol. No, toliko o nostalgiji in podobnih stvarih. Gremo naprej. Še enkrat hvala. Četrta točka. Predstavitev poročila misije odbora Agri v francoskih Alpah. Savoie in od Savoie. Seveda imam besedilo pred seboj, tega pa ne bom predstavljal osebno, saj gre za zelo lepo poročilo z krasnimi slikami. In človek postane kar malo zavisten, eh, ker bi vsi radi potovali tja potovanje je bilo zelo dobro pripravljeno, misija je bila zelo uspešna. Tu vidite tudi fotografijo udeležencev. Gospod eh, Dantan je organiziral to potovanje. In prav gotovo bi lahko dal še nekaj dodatnih informacij o tem potovanju v francoske Alpe saj je tu šlo za konkreten problem in sicer za probleme v tej regiji in podobnih regijah v Evropi, eh, ki se soočajo z istimi težavami in iščejo podobne rešitve na kmetijskem področju. Gospod Danta, beseda je vaša, če želite. Hvala lepa, gospod predsednik. Zelo srečen sem bil, da sem lahko sprejel Eh, delegacijo našega odbora v svoji regiji. Jaz sem poskušal eh, narediti to povezavo med regijo in kakovostnimi eh, proizvodi. Že 50 let se ta regija namreč prizadeva za ustrezno politiko kakovosti in mi smo dejansko to videli na različnih eh, področjih. To smo videli naprimer tudi eh, na področju eh, vinogradništva, potem pa smo si ogledali tudi više lege, na 2000 metrov smo šli, bili smo tudi na nižjih legah. Ogledali smo si tudi eh, proizvodnjo sira, tisti, ki so vas eh, sprejeli, eh, so bili dejansko eh, presenečeni nad znanjem evropskih poslancev in tega odbora. Dejansko so poslanci pokazali, da poznajo dosje, s katerim se ukvarjajo. Kar zadeva vas, torej jaz sem pripravljen organizirati še drugo tako potovanje naslednje leto. Bardzo, bardzo dziękuję. Najlepša hvala. Gospa Fromiller, hvala lepa e, Mišelu za dobro organizacijo tega potovanja cela ekipa odbora je dobro delala v veliko veselje nam je bilo da smo lahko spoznali to regijo in ugotovili smo da so v alpah povsod v vseh regijah problemi isti e, kmetje v gorskih regijah lahko preživijo samo s kakovostnimi proizvodi z zaščitenim poreklom in ustreznimi e, izravnalnimi plačili in to se je tu tudi izkazalo. Videli smo tudi, kaj se zgodi, eh, če ni zagotovljen naslednik na kmetiji in če mladih ne moremo prepričati da naj še naprej gospodarijo tu eh, tu pride pravzaprav do zaraščanja regije in ostanejo samo res najboljše površine in tiste ki so pomembne za turizem in smučanje. Še enkrat eh, hvala lepa. Mišel Sira ni bilo eh, preveč, eh, saj smo ob Siru vedno dobili tudi vino. Najlepša hvala za vse tvoj trud. Hvala lepa. Sedaj postajam še bolj zavisten. Gospod Vazo. Hvala lepa, gospod predsednik. Eh, zlasti v okviru TTIP-ja eh, obstajajo nevarnosti, kajti eh, tudi kontrolirana porekla niso izključena iz teh pogajanj. Torej, mi smo bili tu na zelo visokih Eh, legah, tudi proizvodnja je tu dokaj eh, draga in eh, mi moramo dejansko ustrezno spremljati tudi razvoj stroškov. Hvala lepa, gospa Zenra. Eh, bueno, yo también he ido a esa visita y que... Hvala lepa, tudi jaz sem bila zraven in zahvaljujem se za. Eh, gostoljubje, zahvaljujem se za organizacijo tega potovanja. Zame je bilo zelo pomembno, da smo lahko videli, eh, koliko eh, prinese pravzaprav neposredna prodaja kmetijskih izdelkov predelovalcem in proizvajalcem. Torej, na tem področju bi bilo treba storiti več. Evropska komisija te eh, predelovalce prepušča same sebi in oni prodajajo svoje izdelke neposredno eh, in komisija bi morala tu storiti več. Eh, Naprimer pri zdravstvenih določbah se morajo tudi pravzaprav prilagajati potrebam malih obratov, ki se ukvarjajo z neposrednim eh, prodajanjem izdelkov. Treba je tudi bolj natančno si ogledati vlogo MSP-jev in mi moramo ohranjati kmetijstvo v gorskih pokrajinah v visokogorskih pokrajinah to je zelo pomembno kajti mnoga področja v evropski uniji potrebujejo tovrstno pomoč tu kmetje potrebujejo pomoč zame je torej ta obisk bil zelo pomemben e, mi smo tudi zelo zainteresirani za e, pomoč eh, gorskemu kmetijstvu, neposredni eh, prodaji in še enkrat hvala lepa za odlično organizacijo tega obiska. Hvala lepa. Pozorno sem poslušal vaše besede in še enkrat bi izpostavil, da gre tu za zelo pomemben problem, ki nas zaposluje. Kmetijstvo v Evropi eh, je zelo raznoliko in dobro je, da imamo eh, različne instrumente za izvajanje eh, SKP-ja. Pomislimo na neposredno prodajo izdelkov, pomislimo na male obrate, male kmetije, ki eh, proizvajajo kakovostne izdelke v težavnih pogojih. Vse to so seveda zelo pomembne točke in S temi potovanji se tudi mi senzibiliziramo za te probleme in te prošnje bomo seveda tudi ustrezno prenesli komisiji. E, mislim, da je to potovanje bilo zelo pomembno in koristno. Sedaj pa prehajamo na peto točko našega dnevnega reda. E, tu gre za eh, pred, eh, za ukrepe, eh, za zaščitne ukrepe proti škodljivim organizmom na rastlinah. Torej, Na tem področju so bile težave. Parlament je že v letu 2014 sprejel stališče, se pravi, to je bilo še v eh, prejšnjem eh, mandatu, vendar je tema bila preveč kontroverzna za svet. Eh, Koreper je šele leto sprejel neko stališče. Eh, in naš odbor pa se je z veliko večino zavzel za pogajanja zato da bi prišli do dogovora v drugi obravnavi. oblikovali smo tudi pogajalsko ekipo gospa fajmon je bila prvotna poročevalka eh, ni pa ponovno izvoljena njeno mesto je zavzela gospa mcintyre ki je pravzaprav eh, organizirala prvo eh, srečanje poročevalcev v senci. Prav gotovo se še spominjate. da smo imeli 136 predlogov sprememb. prvi trialog s svetom in komisijo bo 22. oktobra. Gospa McIntyre, eh, beseda je vaša. Prosim, da nam predstavite najnovejše dogodke v zvezi s tem pomembnim dosjejem. Dokam smo prišli? Prosim, beseda je vaša. Thank you, Mr. Chairman. Hvala lepa, gospod predsednik. Mislim, da ste pravzaprav zelo dobro razložili situacijo. Eh, kolege, prosim, naj mi oprostijo, če bom nekatere stvari eh, ponovila. Torej, najprej se je vse začelo z oceno eh, zdravja rastlin v letu 2000 deset eh, v zadnjih desetih letih eh, smo namreč videli nevarne eh, izbruhe rastlinskih škodljivcev in to je seveda prineslo velike stroške tudi zaradi neprimerne zaščite. Eh, torej, eh, kaj so ugotovili leta 2010? Premalo smo se osredotočali na zaščito, na preventivo. Uvožene rastline so prinašale določeno tveganje. Premalo smo se osredotočali na širjenje po državah članicah ugotovili smo da so potrebni bolj, boljši instrumenti za nadzorovanje naravnega eh, širjenja škodljivih organizirov tudi gibanje v znotraj evropske unije je treba pravzaprav bolj natančno spremljati potrebni so potni listi za Eh, rastline. Nova uredba je bila pripravljena maja 2013, ki bo nadomestila sedanjo direktivo in eh, tudi ažurirala režim, ki velja. Kot je komisija povedala, eh, torej, odbor za kmetijstvo je pravzaprav že sprejel v času gospoda fajmona eh, poročilo ki je bilo izglasovano februarja dva tisoč štirinajst eh, poročilo je potem eh, aprila dva tisoč štirinajst sprejeto v parlamentu in 478 poslancev je glasovalo za, 46 proti, 24 vzdržanih. E, osredotočamo se tu seveda na preventivo in zgodnje odkrivanje škodljivih organizmov na rastlinah. In na to smo poskušali ponovno odpreti pogajanja. Septembra 2014 je to potrdil ta odbor. Svet je julija leto sprejel svoje stališče in sedaj pravzaprav uh, smo pripravljeni za trialog. Prvi uh, trialog je načrtovan uh, za uh, 22. september. Uh, Imeli bomo seveda pripravljalni sestanek pred vsakim eh, trialogom, kjer bomo obravnavali eh, stališče parlamenta. Prejšnji teden smo imeli tudi sestanek poročevalcev v senci. Eh, nekateri poročevalci v senci in tudi jaz kot poročevalka smo novi pri tem dosjeju in zaradi tega je bilo dobro, da zvem, kakšno je mnenje poročevalcev v senci glede predlogov sveta marsikje je svet namreč predlagal bistvene spremembe in tu eh, prihaja do razhajanja stališč med tremi institucijami. Eh, mi smo torej prosili svet in komisijo naj pripravita splošno predstavitev eh, svojih stališč na našem prvem pripravljalnem sestanku dvaindvajset naj opozorim poslance na nekaj področij eh, kjer se stališče parlamenta razhaja od eh, eh, stališča sveta torej najprej terciarna zakonodaja države članice preko sveta izražajo željo po izvedbenih aktih in ne želijo delegiranih aktov kot to želimo mi. Drugič, uvozni režim za rastline. Svet glede uvoza nima jasnega predloga in mislim, da bo to najbolj zahteven del pogajanj v naslednjih tednih. Eh, parlament eh, si mora prizadevati za um, uravnovešen pristop mi moramo imeti proaktiven pristop proti novim eh, škodljivcem in eh, naš pristop mora eh, temeljiti na oceni tveganja in ne smemo dodatno obremenjevati organov. Torej, veselim se dela s poročevalci v senci, v trialogu in eh, ko pride čas, bomo seveda ponovno poročali odboru. Hvala lepa. Bardzo przepraszam. Se upravičujem. Dziękujemy za informacije. Najlepša hvala za te informacije. Besedo predajam gospodu Hajtama. Hvala, hvala predsednik, hvala dragi kolegi. Hvala, gospa McIntyre, za pretekli teden. Mislim, da je začetek obetaven, za nekatere je to novo. To je velik, velik in težek dosje, zato bomo potrebovali veliko časa, da bomo sprejeli dobre odločitve. Rad bi povdaril, kaj imamo, kaj pomeni rastlinski sektor za Evropsko unijo. Pomeni namreč veliko. To predstavlja 30 milijard na leto, ustvarja delovna mesta, spodbuja raziskave in tako naprej. Stališče v EU mora biti tako, da ga bomo oblikovali zelo previdno, kajti od uh, zakonodaja že obstaja od leta 1977 in je bila zasnovana tako, da ni ovirala trgovinskih tokov in to moramo ohraniti tudi naprej. Zato je parlament že dvakrat odločil, da je odprt uvozni sistem zelo pomemben za trgovanje z rastlinami. Kot je povedala že gospa McIntyre aprila 2014 na plenarnem zasedanju pri glasovanju, da amadmaji v zvezi s 40. členom so bili v celoti zavrnjeni. Potem zdaj še ksilela v zvezi z resolucijo o ksileli so bili predlogi sprememb prav tako zavrnjeni. Slaba zakonodaja lahko povzroči gospodarske izgube in ogrozi trgovanje. To bi lahko povzročilo velike izgube tudi v tretjih državah. Ohraniti moramo v mislih tudi to, da se moramo hitro odzvati če bomo ohranili zaprt sistem, bodo enako ravnale tudi tretje države in bodo sistem še bolj ogrozile. Če hočemo uvesti zaprti sistem ali alternativni zaprti sistem, moramo imeti oceno učinka, preden to naredimo, kajti ekonomskih učinkov ne moremo kar spregledati. In Če se bomo za to odločili, moramo imeti tudi oceno učinka in to bo zahtevalo več let, kar pa bo precej zavleklo sprejetje tega zakonodajnega akta. Trgovanje v Evropi z rastlinami je zelo zahtevno in živahno in mislim, da zaprti sistem tega sploh ne bi dopuščal. Zato menim, da ima Evropski parlament močan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 na začetku smo videli, kako ljudje izvajajo ta fitosanitarna pravila. E, sistem za zdravje rastlin moramo spremeniti. Videli smo, kako je to delovalo na nizozemskem. Moramo zagotoviti boljšo preventivo, pa tudi boljše izvajanje obstoječih pravil. Kaj ti v Evropi imamo s tem kar precej težav. Vključiti moramo tudi kmete, zato da bomo zagotovili, da bo sistem deloval. To ne pomeni, da je treba sedanji sistem popolnoma spremeniti. Imamo pač odprt notranji trg in tega seveda ne smemo blokirati, kajti to je eden od stebrov EU. Vendar pa smo v preteklih letih lahko kombinirali prednosti notranjega trga z učinkovitimi fitosanitarnimi pravili v nekaterih državah članicah želijo ljudje vse popolnoma spremeniti in uvesti nek nenadzorovani sistem, ampak temu mi ne bi smeli biti naklonjeni. Dziękuję, dziękuję pani poseł. Hvala. Gospa Aguilera. Gracias, presidente. Bueno, yo, mmm, aunque no viví... Hvala, predsednik. ni, sem bila tukaj, ko, bilo, ko so bili sprejeti referenčni dokumenti, vendar pa bi vseeno rada opozorila na trenutni problem. Ugotoviti pa moramo vseeno, da sedanji sistem ne deluje in da mejni nadzori niso ustrezno uspešni. V Evropsko unijo vstopajo škodljivi organizmi, to prizadeva predvsem mediteranske države, zato ker na zunanjih evropskih mejah nadzori niso dovolj ustrezni. Gospod Witterman je tudi povedal nekaj, kar moram povzeti tudi sama. Res je, odprto trgovanje je zelo pomembno, vendar je tudi zaščita in preprečevanje vstopa škodljivih organizmov prav tako pomembno. Evropa se sooča s ksilelo, s kitajskimi kozlički in drugimi škodljivimi organizmi. komisiji sem že povedala, da nekaj ne deluje v redu pri teh pregledih in preglede nadzor na mejah je treba ustrezno izvajati. Svet je priznal, da je treba nekaj spremeniti, sedanji sistem ni ustrezen in to zelo prizadeva evropsko proizvodno. Ne nasprotujem odprtemu sistemu trgovanja, menim pa, da moramo sedanji sistem spremeniti, hkrati pa gladko sprejemati odločitve. v tem. Za parlament je to zelo pomembno. Eh, sporočiti je treba komisiji in državam članicam, da bo treba sprejemati odločitve, vendar je to pomembno tudi za nas. Hvala, gospod Domato. Grazie, eh, io sono contenta di poter partecipare e dare il mio contributo solo ora perché ne ho letta. Hvala. Zahvaljujem se vam za možnost, da lahko sodelujem v tej razpravi kot nova članica. Rada bi govorila v vlogi poročevalke v senci za prihodnje trialoge. Vsi poznamo oksilelo fastidiozo, vidimo, kako se širi, videli smo rezultate neprimernega pristopa do obstoječih patogenov na naših uh, kmetijah in kako to vpliva na naše gospodarstvo. Zato bi podprla naslednje korake v smeri preprečevanja in hitrega ukrepanja v primeru prisotnosti patogenov. Treba jo vesti čim prej dobre kmetijske prakse in čim bolje izvajati te ukrepe. Pregledati moramo, katere snovi so dovoljene v ekološkem kmetovanju, zato da bomo vseeno zagotovili ekonomsko preživetje takemu kmetovanju. In potem škodljivi organizmi na rastlinah. Seznam karantenskih organizmov je treba ponovno pregledati. Ksilela fastidioza, bo bolj škodljiva za nekatere rastline v določenih delih kot v drugih delih Evrope. Zato je treba upoštevati tudi kolje, okolje. Pristop Evropske unije do teh patogenov je bil napačen, razen če hočemo doseči, da bomo uničili kmetijstvo in EU z njim. Kar je povedala gospa McIntyre, moramo upoštevati, zato da se bomo lahko uspešno borili proti škodljivim organizmom. Hvala. Zdaj pa gospod Sebastian. Muchas gracias, señor presidente. Yo también eh, entro ahora a participar en este. Hvala, predsednik. Vključujem se v to razpravo. V prejšnjem parlamentarnem obdobju nisem bil poslanec, vendar hočem povedati, da je to, kar počnemo, je zelo pomembno. Kaj ti škodljivi organizmi in njihov vnos v EU je zelo velik problem, zlasti v južnih državah. Naprimer, pridelovalci pomaranč v mojem območju se vedno bolj bojijo bolezni, han sido retenidos en el puerto de Valencia porque Chorne pege ki se vedno bolj približuje njihovim kmetijam. Ta problem sedanjega sistema je v bistvu kar velik. Nekako moramo zagotoviti te preglede na mejah in tudi zagotoviti, da bodo predpisi se ustrezno izvajali. Sedanja sprememba ni nekaj, kar bo zadevalo prihodnost, ampak je nekaj, kar bo že zdaj vplivalo na naše poslovanje zlasti v sredozemlju. Če bomo imeli zaprt sistem, se predmeti ne bodo tako zelo oziroma proizvodi tako zelo zlahka premikali, kar bo ogrozilo trgovanje, vendar pa popolnoma odprti sistem bo tudi prinesel velike probleme. Naprimer, um, zaradi ksilele ali zaradi bolezni črnih točk. Zato menim, da moramo podpreti preventivne ukrepe in pripraviti jasen seznam tistih držav, ki so varne in tistih, ki niso kar veliko število incidenc imamo v Evropski uniji. Zahvaljujem se poročevalki za delo, ki ga je opravila in tudi menim, da delo odlično vodi. Hvala. Hvala, predsedujoči. Hvala, predsednik. Povedal bom, kar bi povedala gospa Ajusa, ki se nam danes ni mogla pridružiti. Imela oziroma ima druge obveznosti, zato bom predstavil njen govor. Zahvaljuje se poročevalki McIntyre za sestanek prejšnji teden s poročevalci v Senci, kjer je potekala prva izmenjava mnen v okviru priprav za pogajanja s svetom. Gospa Ajusa pravi, da v Evropi obstajajo velika tveganja za zdravje rastlin, zato je to vprašanje zelo pomembno. Treba je preprečiti, da bi novi škodljivi organizmi prišli v EU in eh, Zato je pomembno, da zaščitimo naše kmetije. Imeti moramo zelo učinkovite preglede pri uvozu, s čimer bomo zvišali raven zaščite zdravja rastlin. In zaščititi moramo in tudi uspešno prekledovati rastlinski material, ki v Evropsko unijo. Ksilela fastidioza je zelo resna infekcija in je prizadela veliko oliv oziroma olk v južni Italiji to je izvajalcem Olk povzročilo tam zelo veliko škodo. Zato je treba biti zelo pozoren pri uvozu rastlinskega materijala. Izboljšati moramo sedanjo zakonodajo, tako da bomo imeli bolj preventiven pristop. Upoštevati moramo to, da je danes uporaba pesticidov strogo omejena zaradi stroge evropske zakonodaje na tem področju. Vendar si ne smemo dovoliti, da bi bili manj previdni pri zagotavljanju zdravja, zdravja rastlin, zrasti pri uvozu rastlin in rastlinskega materijala v EU. V predlogu je kar nekaj takih predlogov, ki bi lahko zagotovili nekako umestno rešitev med različnimi ekstremnimi stališči. Vendar je treba pregledati predloge, ki jih je podal Evropski parlament, naprimer predlog o tem, kakšne ukrepe bi morali uvesti za, rasti, za blago v tranzitu, zato da bi preprečili širjenje škodljivih organizmov. Potem bi morali imeti različne sezname bolezni, zato da bi bila zagotovljena večja pravna varnost. In še na zadnje, gospa Ajus je prepričana, da moramo vsi sodelovati pri tem, da bomo dosegli dogovor o tem zelo pomembnem vprašanju za prihodnost kmetovanja Evropske unije. Hvala grazie presidente no solo pochi secondi per eh, complimentarmi con la relatrice. Hvala, predsednik. Samo nekaj trenutkov. Naj čestitam naši poročevalki, gospe McIntyre, za odlično delo in eh, pridružujem se tistim kolegom, ki so že izrazili zaskrbljenost, v zvezi z fitosanitarnimi ukrepi za uvožene rastline. V zadnjih letih so se namreč ti ukrepi izkazali za problematične. Eden od eh, najbolj vidnih primerov je na primer dejstvo, da smo iz Hondurasa uvedli uvozili okužene rastline, ki so potem povzročile velike težave v našem gospodarstvu. Seveda, um, nihče noče imeti popolnoma odprt trg, ne pa tudi tako zaprtega trga, da bi s tem ovirali notranji trg. Trenuten sistem ne deluje dobro, zato bi si želeli preprečiti to, da bi se te bolezni razširile po celem svetu in postale globalne. Posluh do sadanja glasu. Hvala. Izčrpali smo seznam govornikov. Zato bom predal besedo naši poročevalki. Gospa McIntyre, izvolite. Hvala, predsednik vsem udeležencem bi se rada zahvalila za to, da ste povedali svoja mnenja. Ne bom se odzvala na različne pripombe, sem pa si vse natančno zabeležila. Prepričana sem, da bomo lahko dosegli smiselen in uravnotežen predlog in to je tudi naš cilj. Hvala zdaj lahko preidemo na naslednjo točko dnevnega reda, to je točka 6, izmenjava mnen s predsednikom komisije o izvajanju in izvrševanju uredbe o živalih za zakol. Naši koordinatorji so imeli sestanek 5. maja po predlogu skupine EKR so se odločili, da bodo to temo uvrstili na dnevni red sestanka odbora oziroma seje odbora Agri. Na zadnje smo o tem razpravljali na sestanku koordinatorjev Julija in je bilo odločeno, da bo sekretarjat organiziral sestanke v okviru političnih skupin, da bomo določili okvir razprave prvi cilj je bil, da bi povabili strokovnjake komisije, ki bi pojasnili in bolj podrobno opisali, kako se izvaja ta zakonodaja. Današnji eh, člani današnjega eh, oziroma prisotni na današnji seji si veliko obeda, obetajo od teh pojasnil, kajti tako bomo lažje videli, kaj bodo naši naslednji koraki. Zdaj pa bi predal besedo predstavnikom komisije, gospod Andreja Gavineli iz generalnega direktorata Sante. Izvolite, imate besedo. Grazie Presidente, eh, buongiorno a tutti, eh, sono il capo unità responsabile per quanto riguarda. Hvala predsednik, pozdravljeni. Sem vodja enote odgovorne za zdravje in dobrobit živali. Sem pa v generalnem direktoratu za zdravje. Rad bi vam vse skupaj dobro predstavil. Zdaj pa samo poskušam doseči, da bomo predstavitev lahko gledali. Un quadro eh, di quello che è stata l'attività V nekaj minutah bi vam rad predstavil dejavnosti pri državah članicah in Evropski uniji, zato da bi bila ta uredba aktualna, da bi jo posodobili in da bi posodobili zakol živali in hkrati živali zaščitili. Torej želimo si sistem, ki bi izboljšal prakso in ki bi zmanjšal trpljenje živali. Seveda vsi poznate splošni okvir. Gre za 25 milijonov živali, živine, ki jih ubijemo oziroma zakoljemo vsako leto, potem pet milijonov prašičev in tako naprej. To je res zelo eh, pomembna gospodarska in kmetijska dejavnost. Naša uredba je tudi s pomočjo Evropskega parlamenta uvedla nove elemente, torej spremljanje postopkov omamljanja. Obstajati mora oseba, ki je v vseh etapah, v vseh fazah odgovorna za nadzor tega postopka. V vseh fazah in v vseh obratih. Lahko rečemo, da je okvir za revizijo in nadzor dejavnosti zakola v Evropi tak okvir, ki pokriva približno 70 odstotkov vseh dejavnosti v Evropi. S pomočjo eh, veterinarskih uradov smo lahko obiskali 13 različnih držav članic, kjer smo obiskali klavnice in eh, vodili so nas tudi strokovnjaki za eh, veterinarski strokovnjaki in strokovnjaki za varnost prehrane. Tako da smo na smo bili zelo učinkoviti. Videli smo tudi, kako eh, je organizirano to, da je za te dejavnosti vedno nekdo tudi odgovoren. Tole so države članice, ki smo jih obiskali. države, kjer je proizvodnja zelo visoka, kot so Italija, Španija, Francija in tudi druge. Potem pa smo obiskali tudi države, kjer je proizvodnja manjša. Kaj so bile naše glavne ugotovitve? Prvi pomemben rezultat je, da je zaradi sodelovanja vseh udeležencev, tako v industrijskem sektorju, kot tudi um, strani veterinarskih organizacij različnih stroko, in različnih strokovnjakov za tehnologijo za kola. E, uh, torej s pomočjo vseh teh smo imeli zelo dobre rezultate in veliko odgovorov za sektor rdečega mesa. Seveda se zlasti na tehnični ravni lahko stvari še izboljšajo in to eh, zlasti pri omamljanju živali. Zdaj imamo več podatkov in več virov in zato lahko tudi bolj samozavestno nastopamo. Dobrobit živali je, za dobrobit živali je zdaj vedno zadolžena ena oseba zato to zagotavlja večno preglednost tako industriji kot državljanom. Aktivni smo tudi na mednarodni ravni, pa ne samo eh, preko različnih publikacij, ampak smo to zagotovili tudi z eh, mednarodno konferenco, na kateri so sodelovali res različni akterji in eh, s pomočjo Evropskega parlamenta smo lahko začeli pilotni projekt leta 2013 EU WellNet, ki je omogočil, da lahko čim hitreje razširjamo dobre prakse. Torej, čim obstaja neka nova tehnologija, naprimer, s katerim se lahko izboljša proces zakola. Tukaj pa vidite naslovnico naše brošure, ki jo lahko tudi naložite v različnih eh, jezikih. V zvezi s tem sektorjem smo veliko krat slišali, da je izobraževanje oziroma usposabljanje zelo, zelo pomemben vidik, zlasti, če želimo izboljšati zakol in zmanjšati trpljenje. Eh, to so pogosto bolj ročni, ne toliko tehnološki procesi, zato moramo biti dobro usposobljeni, če želimo doseči ustrezne rezultate. Imeli smo tudi program izobraževanja, ki se imenuje boljše usposabljanje za boljšo hrano. Usposobili smo več kot 2300 uradnikov, ki nadzorujejo postopek zakola v evropskih klavnicah. Tudi ti eh, veterinarji, eh, ki se ukvarjajo z uvozom oziroma izvozom in nadzorom proizvodov, ki jih izvažamo in uvažamo, morajo hoditi na usposabljanje in tudi za nje smo to organizirali. Pomembno je, da različni organi zadolženi za zdravje, prehra, za zdravo prehrano sodelujejo z nacionalnimi organi in da se posredujejo informacije v zvezi z omamljanjem in izboljšanjem tehnologije za omamljanje. Pri perutnini smo uspeli doseči kompromis med dobrobitjo živali in kakovostjo mesa. treba je najti ustrezno napetost pri tem in je vedno treba pač iskati ustrezni, ustrezno ravnotežje med različnimi vidiki, torej kakovosti in dobrobiti živali. Imamo različna urodja, ki jih lahko uporabimo. Tukaj vidite seznam spletnih strani, kjer lahko ocenjujete oziroma vidite kakovost delovanja in kakovost izvajanja teh predpisov. To vse spada v okvir dobrih praks, ki ne izhajajo nujno samo iz zakonodaje. Gre pač za to, da želimo izboljšati ta sektor na vseh vidikih. Tukaj vidite mednarodne dejavnosti. Tudi države, ki so članice Svetovne trgovinske organizacije, so sprejele nekatere eh, predpise v zvezi z dobrobitjo živali pri zakolu. Organizirali smo tudi usposabljanja v državah, tretjih državah, ki izvažajo v Evropsko unijo, zato da zagotavljajo izvor in kakovost mesa, eh, torej kakovost za potrošnike. Katere države so sodelovale? Tajska, Brazilija. Brazilija je zelo pomembna za evropski trg iz te države dobivamo različne eh, proizvode, z njimi sodelujemo in imamo tudi sporazum o sodelovanju na tem področju. Komisija je tudi objavila poročilo, omenil sem ga že v zvezi z omamljanjem perutnine, torej poročilo iz leta 2013, kjer je predstavljeno tudi kakšne naložbe so bile investirane v izboljšanje tehnologije za omamljanje perutnine. Leta 2015 smo tudi opravili študijo, ki jo je zahteval tudi parlament v zvezi z informiranjem potrošnikov o načinu in tehniki omamljanja. To je torej odprlo razpravo o tem, ali je treba omamljati oziroma ne, se ne sme omamljati živali, kadar gre za ritualni zakol. Obravnavali smo tudi različne sisteme omamljanja in omejili določene načine ritualnega zakola. Potem pa še naslednji, naslednja prosolnica, ta govori o rezultatih študije iz leta 2015, katero smo ugotovili, da v zvezi s tem večina potrošnikov, vzorec je bil kar širok, večino potrošnikov zanima ta vrsta informacij. Tisti, oziroma da si potrošniki ne želijo teh informacij in tudi spraševalcem se ni zdelo, da bi bile te informacije zelo pomembne. Uh, ali bi morali uvesti oznake o tem, kako je bila določena žival omamljena, eh, bi, to bi lahko celo povzročilo težave v zvezi z nekaterimi eh, verskimi praksami in tako označevanje bi celo lahko imelo negativne posledice. Kakšni so naši zaključki? Na podlagi dogovora iz leta 2013 pač imamo to direktivo. Prišlo je do izboljšav v primerjavi z direktivo iz leta 2003, zlasti iz tehnološkega vidika in evropska industrija se je prilagodila, odzvala, z eh, tehničnega vidika se je torej odzvala na zahteve po dobrobiti živali pri revizijah nismo gotovili sistematične neuporabe uredbe, vendar pa smo ugotovili, da so ponekod potrebni nekateri tehnični ukrepi za popravo situacije. Ugotovili smo tudi, da je treba zagotavljati izobraževanja za tretje države. To so bili naši zaključki. Najlepša hvala. Mislim, da a, lahko začnemo z razpravo. Gospod Vojčehovski je prosil za besedo. Izvolite, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala lepa za uvod v to izredno pomembno temo na našem dnevnem redu. Zahvaljujem se gospodu Gaviniliju za njegovo predstavitev. Bil sem poročevalec za to uredbo eh, iz leta 2009. Takrat uh, smo uvedli bolj human uh, zakol kot pravilo. Uvedeno je bilo omamljanje in samo v izrednih okoliščinah iz verskih razlogov je bilo eh, omogočeno zaklati žival, ne da bi jo prej omamili. Toda, to je, ta izjema je bila omejena na verske zahteve. Toda, kot slišimo in kot lahko opazimo, je praksa drugačna posebej to velja, velja za izvoz. Omamljanje se ne uporablja. To je torej moja prva eh, pripomba oziroma moj prvi ugovor, zakaj bi imeli pravilo, da je omamljanje zahtevano, če dovolimo ali pa če toleriramo uporabo metode brez omamljanja pri proizvodnji mesa za izvoz. ta interpretacija pravil, po mojem mnenju, povzroči to, da so pravila o omamljanju živali v resnici brez pomena. Če bi bilo to v resnici omejeno zgolj na versko uporabo, potem bi bilo to v redu. Čeprav osebno nisem mnenja, da je takšna izjema v redu. Mislim, da tukaj ne gre za svobodo eh, izražanja vere. Mislim, da bi morali uporabljati evropske vrednote, ki vključujajo tudi human pristop do živali in pa pristop, ki kar se da omejuje njihovo trpljenje. In mislim, da ne bi smeli iz verskih razlogov uvajati kakršnih kolizij. Po mojem mnenju gre tukaj za humanje pristop in ne za verske svoboščine. Verske svoboščine, po mojem mnenju, niso nikakor povezane s klavnico. To ni prostor za verske svoboščine. Kajti ne govorimo o templjih, govorimo o klavnicah. Ta izjema je že sama po sebi kontroverzna, pa vendarle je bila uvedena. Torej, morali bi poskušati uporabljati to izjemo izključno za verske skupnosti. Ne vidim nobenega razloga. pa naj bo to eh, politične, moralne ali verske narave, da bi to metodo dovoljevali pri proizvodnji mesa za izvoz. Kajte, če dovolimo to, Potem so vse reference na So vse reference na uporab, obvezno uporabo om, o, o, omamljanja brez pomena. Moje vprašanje je, kakšen je obseg a, zakola krav z omamljanjem ali brez. Torej, koliko živali se eh, letno ubijajo v Evropi, koliko teh živali se zakolje z omamljanjem in koliko brez. Zanimajo torej številke, isto velja za perutnino. Kakšen je odnos med številkami in pa verskimi skupnostmi, ki želijo uporabljati te izjeme? Torej, zanima me to. Naj povzamem, če si pogledam sedanji položaj, kar se tiče priseljencev in pa kar se tiče problemov, s katerimi se sooča Evropa, bi morali zaščititi evropske vrednote, naš sistem vrednot. In te vrednote vključujejo, in to bi rad posebej povdaril, human pristop do živali. To je del naše evropske dediščine poskušamo zaščititi živale, kolikor se le da, poskušamo jim kar se da prihraniti trpljenje. Živali uporabljamo to, da na način, ki vključuje kar se da malo nepotrebnega trpljenja. Imamo delovno skupino za dobro počutje živali in eh, tam smo si ogledali zelo mračne filme o teh eh, klavniških metodah. Videli smo, kako izjemno te živali trpijo. In storiti bi morali vse za to, da uh, bi uh, to preprečili v imenu Evropske vrednot. Hvala lepa. Hvala lepa. Glede na to, kar ste povedali, bi rad zastavil svoje vprašanje. Zakol brez omamljanja za izvoz ali se to nanaša na, ali je to povezano z zahtevami verskih skupnosti, ali naj postavim vprašanje drugače, torej om, eh, zakol brez eh, omamljanja, ali je to splošna praksa ali pa je to omejeno na prošnje verskih skupnosti. Hvala lepa, gospa Polsen ima sedaj besedo. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zelo sem zadovoljna. Če evropske klavnice izvajajo evropsko zakonodajo in če spoštujejo standarde, strinjam se gospodom Vojčakovskim. Osebno ne morem zagovarjati uh, zakola uh, halal ali pa košer ali pa zakola v skladu z verskimi pripričanji. Kajti Evropa je v osnovi krščansko območje in če se vrnemo k izvornim besedilu, k izvornemu besedilu naše krščanske Biblije, bomo videli tole. Eh, homoseksualnost je napačna, je grozna, je grešna. Tega danes ne verjamemo več v Evropi, tega ne sprejemamo. Mislimo, da je to poglavje osebne svobode. In mislim, da imamo prav tako dobre razloge za to, da uh, uh, uporabljamo omamljanje za živali. Sprašujem gospoda Gavinilja, ali poznate odstotek živali v Evropi, odstotek vseh tistih milijonov živali, ki jih zakoljemo. Torej, kakšen je odstotek tistih, ki se zakoljajo brez omamljanja? Hvala lepa. Eh, vemo, da nas eh, boste sedaj zapustili, zato bi vam rad predal šopek Roš.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 Hvala, predsednik. Res je nujno, da se razvija sledljivost, tako da imamo čim bolj popolno označevanje, ki vsebuje podatke o izvoru mesa in načinu zakola. Nesprejemljivo je, da potrošnik kupuje meso, ki je bilo pridobljeno z zakolom po postopku, ki ga ta potrošnik ni sam zbral. Če lahko potrošnik po svojem osebnem mnenju zavrne določene prakse, eh, kajti nekatere živali morajo res trpeti, eh, je pomembno tudi to, da je včasih to tudi nevarno za zdravje, zato ker eh, nekatere živali davijo in takrat lahko pride do okužbe z bakterijami iz želodca. Zato je označevanje načina zakola živali nujno. Bardzo dziękuję, pan poseł Agni. Hvala lepa. Gospod Anjo, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Govorimo o dokumentu za komisijo, ki se imenuje izvajanje uredbe. In Mislim, da gre tukaj za uh, eh, PR katastrofo za Evropsko komisijo. Tukaj imamo uh, na prosovnici sliko. Tukaj imamo konja, kravo, eh, psa in mačko. Torej, to je narisano na dokumentu komisije. Torej, v nekaterih državah članicah boste našli pse in mačke. Uh, Eh, ki se koljajo, ampak eh, v Združenem kraljestvu gotovo ne. Torej, če Evropska komisija želi, biti, želi, da jo resno jemljemo, eh, potem prosim, da spremenite sliko. V predstavitvi ste uh, omenili inšpektorje, ki nadzirajo. Uh, razumem nosilce dejavnosti v uh, britanskih klavnicah. Um, zelo sem jezen, kadar se ubijajo, naprimer, uh, eh, eh, biki in tako naprej. Eh, Pričemer je to šport za um, gledalce. Potem razpravljamo tukaj o ritualnih uh, zakoljih. Številne potrošnike v Zožnem kraljestvu razjezi dejstvo, da ni jasnih označb, Komisija je dejala, da bi to lahko stigmatizirano proizvod. Meni pa je povsem vseeno, ali to stigmatizira proizvod. Potrošnik ima vsa pravica, da izve ne samo to, kako je bilo proizvedeno meso, ampak kako je bila žival ubita. Države članice morajo hitro dobiti uh, uh, uh, uh, kompetenco za to, da označujejo to vrstne zadeve. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, imamo različne probleme. Um, klavnice so vedno večje. Živali prevažamo vedno dlje. In res je problematično, kako dolge so poti do klavnic in pa pod kakšnim pritiskom so potem ljudje, ki tam delajo. Če ocenjujemo to uredbo, in si jo torej po dveh letih pogledamo, potem moramo resno, konkretno razmisliti o tem, ali ta uredba dobro deluje ali pa bi, bi, bi jo morali popraviti. Sprašujem komisijo sledeče. Ali komisija misli, da bi morali uredbo popraviti, izboljšati in ali ne bi uh, spremenili časovnice glede na vrsto mesa, ali gre tukaj za eh, govedo, uh, perutnino ali karkoli drugega. In še eno vprašanje me je zaposlovalo. Sem nova v Evropskem parlamentu. In bila sem v delovni skupini za dobro počutje živali. Tam smo si ogledali video posnetke o zakolu. Naprimer, bik se 20 minut eh, bori, preden umre oziroma umira 20 minut. In mislim, da bi se morali v tem odboru od tega distancirati in mislim, da bi morali v Evropi zahtevati to, da eh, bi zakol brez omamljanja prepovedali. Ne vem, do kakšne mere bi lahko to uredbo izboljšali ali pa uh, komisija morda vidi možnosti, da bi uvedli določene izboljšave. Označevanje je praksa, ki bi jo morali že zdavnaj uvesti. Vsaj od BSI-ja je treba govedo označevati in lahko bi govorili tudi o označbah klavnic. Eh, kjer eh, se potem eh, spremlja oziroma zasleduje, kako in kje je bila žival zaklana. Izboljšave torej potrebujemo. Mislim, da je zaščita živali na prvem mestu in zato bi morali biti pogumni in v odboru za kmetijstvo ukrepati. Ja, Hvala lepa nekoliko sem zgrožena, da smo se pri razpravi omejili na verska vprašanja. Kajti, če si pogledamo prakso, potem si moramo pogledati tudi, kaj se v resnici dogaja v klavnicah. In uh, to za omamljanjem ni vedno tako v redu. Če si pogledamo, na primer, svinje, kjer omamljanje poteka s CO2, potem razberemo grozo v očih živali. Kasneje živali še živijo, lahko kričijo, lahko eh, komaj da dihajo, lahko stresajo z glavo, poskušajo zbežati, plezajo druga čez drugo in to je metoda omamljanja, ki ni več primerna. In Evropska komisija bi rada vprašala sledeče. Če želimo postaviti določiti datum eh, oziroma če želimo postati vzor, potem bi morali ta način omamljanja ukiniti, ampak te prakse še vedno obstajajo. Poročilo se je dobro slišalo. 2013 so samo štiri države uh, imele občutek, da lahko to uredbo izvajajo. Uh, Sedaj pa govorite o 70 odstotkih zakolov, eh, ki potekajo v skladu z zakonom. Takšen je torej rezultat, ampak še vedno primankuje 30 odstotkov. To pomeni, da imamo pred seboj še veliko spoti. Težave imamo, saj si odvajam pri svinjah, imamo pa tudi težave eh, pri perutnini, ko jih omamljamo tako, da se vržejo v eh, električni eh, bazen, pa potem številne živali preživijo. Mislim, da je pred nami še veliko nalog, preden se lotimo razprave o ritualnem zakolu, čeprav mislim, da bi morali tudi tu postaviti pravila. Mislim, da imamo tukaj problem, ki je sistemske narave. Imamo veliko zakolov, imamo pa malo klavnic. Tukaj gre torej za masovno dejavnost in sprašujem se, do kakšne mere lahko to sploh še nadziramo. Gospa Müller je tudi sama to omenila. Ljudje delajo pod velikim pritiskom oziroma v glavnicah delajo pod velikim pritiskom. Ne vem, če lahko izdelamo um, perfekten zakon, ki bi dejansko spoštoval zaščito eh, živali. Tukaj gre za evropske vrednote, za zaščito živali, za dobro počutje živali. Sprašujem se, ali je to moč zagotoviti v sistemu, uh, kjer gre za takšno masovno dejavnost. Pravzaprav imamo v zvezi s tem svoje dvome. Mislim, da prihaja do zakola številnih, državi, zakola številnih držav, ki niso omamljene. Tukaj gre za zadeve, ki presegajo meje te uredbe. Hvala lepa, gospa Neutels. Hvala lepa. Imela bi dve konkretni vprašanji za predstavnike komisije. Po eni strani ste napovedali, da imamo dobro izvajanje uredbe pri eh, klavnicah, kar se tiče rdečega mesa. Nedirektno ne pa ste dajali, da imamo še vedno velike težave pri perutnini. Prosim, da o tem poveste nekaj več, kajti področje perutnine se širi. Poleg tega ste dajali še to, da je industrija kompromis med uh, zaščito živali in pa um, kakovostjo mesa, oziroma da morate zagotoviti. Z vami se ne strinjam, kajti zaščitene živali kasneje pomenijo eh, kakovostno meso. Kajti živali, ki eh, se ubijajo eh, v veliko prostora, če se vzamemo dovolj časa in če malo trpijo, potem to kasneje vodi v višjo kakovost mesa. Prosim, torej, da še enkrat zauzamete stališče o kompromisu med zaščito živali in kakovostjo mesa, kajte po mojem mnenju je to um, eno in isto, pa vi pa ste se izrazili drugače. Še, morda so bile moje pričakovanja drugačna ali pa niste bili tako jasni. Moje pričakovanja so bile sledeča. Namreč, da si bomo natančno pogledali tista področja, kjer, se, kjer ne prihaja do zakola, uh, ki bi bil skladen z zakoni načrtno nismo eh, povabili eh, predstavnike verskih skupnosti, da bi nam povedali, eh, kako, kaj bi si oni želeli, ampak smo povabili vas, da bi nam vi povedali, do kakšnih zaholov prihaja, za kakšne vrste mesa, da bomo pridobili osnovno znanje, da bi potem dovolili majcene izjeme oziroma da bi razmislili o teh majcenih izjemah in jih morda še bolj omejili. Kajti Po mojem mnenju, eh, zakola brez omamljanja ne bi smeli imeti. Za izjemo čisto eh, drobcenih izjem, nikjer ni tako jasno, da se mora industrija prilagoditi živali. Številni menijo, da se mora žival prilagoditi industriji. Vse gre tako in tako, češ, da gre za zadnje minute in da je tako in tako vse eno. Ampak po mojem mnenju gre tukaj za dostojanstvo in pa gre za dobro vest. Moramo najti način, uh, uh, kako uh, bi uh, živalim prihranili kaj največ trpljenja. Hvala lepa. Pan posel, činkuje pan posel, pan posel Ek, pa zaprošam. Hvala lepa, gospod Ek. Ja, hvala lepa, gospod predsednik. Najprej bi rad eh, dejal, da je še naravnost eh, smešno, eh, če gospodarske vidike mešamo z vidiki varstva in zaščite živali. Zaščita živali je povezana z etiko in moralo, za razliko od gospodarskega razmišljanja. Imam dve vprašanje. Kaj načrtuje komisija? Kaj namerava dejansko storiti glede eh, omamljanja s CO2, o tem je bilo govora, omamljanje s CO2 povzroča stres in nepotrebno trpljenje živali. Drugo vprašanje, govorili smo o eh, prašičih, o govedu, o perutnini kako pa je sto tisoči ali pa milijoni kuncev, eh, ki jih eh, zakoljejo v EU vsako leto. To je vrsta živali, ki je prav tako občutljiva kot druge vrste. Slišimo marsikaj o perutnini, o napredku na tem področju, tudi pri reji, o kuncih se pa sploh ne govori. Potem pa še tretje vprašanje. E, imamo relativno visoke standarde na področju zaščite živali v Evropi. Hkrati pa vemo, da veliko število živali prihaja v Evropo od drugot in sicer živih živali in v teh tretjih državah evropski standardi ne veljajo. Gospod Vojčekovski je to tudi omenil. Velike živali se transportirajo eh, kot eh, živi transport na bližnji vzhod. Že živi transport je grozljiv in mučen, potem pa prihaja tam še do eh, zakola brez omamljanja. Ali lahko storimo tudi kaj na tem področju? Saj nima smisla, da ščitimo Eh, evropske živali, evropske živali pa potem v tretjih državah pri zakolu obravnavajo tako, kot pač tista tretja država to želi. Hvala lepa, sedaj pa gospod Jar. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Rad bi se navezal na to, kar je povedal govornik pred menoj. Uh, Eh, zaščita živali je povezana z etiko in moralo in zaradi tega je treba stvari predpisati gospodarstvu in mu ne smemo pustiti eh, proste roke glede eh, te zakola. V Evropi zakol brez omamljanja ni dovoljen, je le nekaj izjem. Gospa Paulsen je povedala nekaj zanimivega in to sem tudi jaz upal da se tudi pri verskih načelih eh, stvari spreminjajo. O tem smo razpravljali nekoč tudi v Nemškem Bundestagu. Imeli smo razprave in eh, eh, tudi tisti, ki so verski voditelji v Nemčiji, niso pač Eh, pravzaprav vsi istega mnenja, ali je eh, zakol brez omamljanja še vedno spremljiv in ali ne, torej glede tega vladajo različna verska mnenja. In rad bi se pridružil tistim, ki pravijo zakol brez omamljanja, tu mi je vseeno pod eh, eh, kakšno zastavo to počnejo pri kolikšnem odstotku živali tega načela ne izpolnjujemo. E, drugič, koliko je omamljanja zaradi verskih e, oziroma zakola brez e, omamljanja iz verskih razlogov, potem naslednje vprašanje, ali mi izvažamo tudi meso iz zakola brez omamljanja. To bi se meni zdelo nesmiselno. Morda sem to narobe razumel, morda pa tega sploh ni, kajti meni bi se zdelo nemogoče, da pri nas dopuščamo omamlja, eh, eh, zakol brez omamljanja, zato da bi pravzaprav izvažali na tretji trg. Hvala lepa. Gospa Aguilera, prosim, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči, posem na kratko. Tudi jaz sem nekoliko presenečena eh, zaradi te razprave. Rada bi predstavila svoje mnenje. Strinjam se z uredbo, ki velja že dve leti, približno. 70 odstotkov se že uresničuje in eh, mislim, da je to, kar se dogaja sedaj, pametna stvar. Druga stvar pa je, da nekateri člani komisije ne marajo te uredbe, vendar ta uredba je sprejeta in po mojem mnenju je ta uredba dobra in ta omogoča neke spremembe v celotni Evropi. in sicer na področju spoštovanja varstva in zaščite živali. Pomislimo, kako je to bilo v preteklosti. Torej, spremembe so sicer dobra stvar, verjamem pa, da je dobro spoštovanje eh, določenih verskih zakolov. Eh, to je nekaj, kar je pomembno v Evropi, to moramo ohraniti in zaradi tega eh, želim jasno povedati, da ne razumem, eh, da se sedaj začenja tu neka nova razprava. Uredba je v redu in mi moramo imeti v mislih tudi resničnost v posameznih državah. Država kot Španija je država, ki ji je živinoreja zelo pomembna in spremembe eh, so se že zgodile na področju zakola in klavnic. Razumem tiste, ki želijo pač bolj obširno zakonodajo, vendar stvari moramo obravnavati eno za drugo. Eh, po eni strani se moramo najprej osredotočiti na begunce v Evropi in kaj se dogaja tukaj, na tem področju. Potem pa Eh, se bomo zauzeli za stotstotno zaščito živali. Torej nadaljujemo z delom in to bo dobro in moj cilj je tudi zaščita živali, vendar zaščita živali ne more biti nadrejena zaščiti človeka in eh, mi ne smemo pravzaprav eh, tu postavljati pod vprašaj političnih ciljev komisije. Hvala lepa. S tem smo izčrpali seznam govornikov. Vsi, ki so se prijavili k besedi, so dobili priložnost, da spregovorijo in sedaj prosim predstavnika komisije naj odgovarja na vprašanja eh, poslancev. Prosim. Grazie, presidente. Hvala lepa, gospod predsednik. Zahvaljujem se odboru za zanimanje in za argumente, ki sem jih eh, slišal. Razvila se je torej zelo široka razprava tudi o različnih eh, vidikih temeljnih pravic, eh, o pogodbi, o eh, svobo, verski svobodi in podobno. Vendar o teh stvarih sedaj ne bom govoril, ker to presega moj okvir. Jaz se bom ukvarjal predvsem s tehničnimi vprašanji. Najprej glede količine živali, ki se zakolje brez eh, omamljanja v Evropi. Mi nimamo pravnih določb, po katerih bi eh, Evropska unija zbirala te podatke. To ni predvideno v uredbi. Eh, podatke, ki jih imamo, smo dobili iz študije o tretjih strankah. Potem, glede goveda, imamo študijo iz leta 2012. Tu imamo 8,5 odstotkov vseh zakolov, se pravi približno 2 milijona glav goveda se zakolje na ta način. Glede drugih živalskih vrst nimamo podatkov. In zaradi tega je komisija sedaj eh, zastavila eh, vprašanje vsem 28 državam članicam. Eh, prosila jih je za oceno podatkov in rezultate pričakujemo za leto 2016. Potem pa podatke o izvozu 2016 v tretje države za namene zakola. E, torej, mi smo govorili o zakoljih v tretjih državah in uvozu v Evropske unije v okviru naše prezentacije, kar pa zadeva zakolj v tretjih državah in uh, potrošnjo v tretjih državah, eh, tu komisija pač nima nobene možnosti poseganja, eh, ne poseganja v zaščito živali, ne v druga področja. Interes eh, evropskih državljanov pa očitno obstaja in mi smo preko naše generalne direkcije pripravili seminar. Mi poskušamo pač eh, izboljšati eh, znanje v tretjih državah, eh, torej imamo neko pilotno študijo, imamo nek eksperiment in upamo, da bo iz tega nastalo nekaj trajnega. Kar zadeva pa izvoz, torej kar zanima zakonitost, uh, klanja brez omamljanja. Torej, spraševali ste, kako je z izvozom mesa iz zakola brez omamljanja. E, torej, uredba e, mora pravzaprav uskladiti zašito živali z temeljnimi pravicami v Evropi. E, izjema mora biti restriktivna in restriktivno jo moramo interpretirati. To je jasno. E, to je tudi e, tako predvidel zakonodajalec. Izjeme ne smemo uporabiti za to, da bi zasledovali komercialne cilje. Države članice so e, pomagale uresničevati to uredbo in ta izjema naj se uporablja le tu pa tam in uh, uporablja se samo v okviru listine o temeljnih pravicah. Mi nimamo druge alternative. Ali je zakol za, brez omamljanja za izvoz uh, dovoljen ali ne? Torej, če od, želimo odgovoriti na to vprašanje, potem moramo eh, upoštevati dejstvo, da ta zakol poteka samo občasno tu pa tam, da je to izjema. Potem pa označevanje. E, tu je komisija poskusila najti odgovor. Mi smo naročili neko študijo. ki je pokazala, da se pač kupi to in toliko in toliko odstotkov celotnega zakola. Študijo so potem eh, opravili tudi v 28 državah članicah. Rezultati te študije ne kažejo, da bi bili potrošniki zainteresirani za tako označevanje. E, to je rezultat študije. V večini primerov je jasno, da e, potrošnik te informacije sploh ne more uporabiti. Manjka namreč precizna informacija o procesu klanja in kaj pomeni omamljanje, kako se opravlja omamljanje. Potrošnik se zanima za proizvodnjo mesa, vendar označevanje samo očitno ni prioriteta. To želimo pravzaprav še preučiti in z veseljem bomo tudi upravili neko študijo o splošnih eh, informacijah, ki jih eh, dobi potrošnik. Tu bomo potem videli, ali lahko iz teh podatkov razvijemo neko strategijo. Potem pa še tehnična vprašanja glede eh, omamljanja CO2. Govoril sem o kompromisu med varstvom živali in gospodarskimi vediki. To seveda ne pomeni, eh, da se zmanjšuje kakovost zašite živali. Eh, ravno nasprotno, če eh, spoštujemo živali, potem je tudi kakovost dokončnega proizvoda boljša, to vsi cenijo. Problem pa je naslednji. Pri omamljanju gre za tehnološki Eh, postopek za eh, varnost eh, živil pa velja naslednje. Pri prašičih in perutnini sistem s CO2 ni perfekten, je pa učinkovit in zagotavlja določeno kakovost mesa. Komisija je opravila neko študijo in ni videti, da bi eh, obstajale neke alternative. Naprimer, tehnično in gospodarsko gledano ni eh, alternativ za prehod za električnega na omamljanje CO2. Torej seveda komisija spodbuja inovacije. Eh, Eh, ki se ponujajo. Pri prašičih je eh, podobno s to razliko, da obstajajo alternative za CO2, eh, obstajajo tudi drugi plini, ki jih lahko uporabijo. To se preučuje. Torej stvari se razvijajo, to uredbo uporabljamo dve leti in to je tudi pomembno za Evropsko komisijo, da pač eh, preidemo v novo fazo razvoja novih strategij in zaradi tega so te informacije zelo pomembne eh, za razvoj bodočega pristopa pri tej temi. Hvala lepa. Hvala lepa. Ko smo začeli obravnavo te točke na dnevnem redu, smo rekli, da bodo sledili novi koraki po tej današnji predstavitvi. In zaradi tega predlagam, da to temo predložimo še enkrat političnim skupinam zato da obravnavajo to pač znotraj političnih skupin in potem bodo predsedniki političnih skupin povedali kako želijo eh, ravnati v bodoče se pravi na sestanku predsednikov političnih skupin in potem bomo pač eh, odločili kako naprej obravnavati to temo. EKR er je dal pobudo za to temo in mislim, da je primerno, da nadaljujemo na ravni predsednikov in seveda želimo storiti vse za to, da to temo obravnavamo dobro, da nimamo odvečnih razprav, v okviru koordinatorjev bomo pač tudi sklenili, kako naprej. S tem smo zaključili današnje točke na dnevnem eh, redu. Jutri bomo imeli glasovanje. Ne pozabite svojih eh, kartic za glasovanje. Kolega bo prevzel predsedovanje, saj imam jaz še eh, druge obveznosti. Sedaj bomo naredili kratek premor. Gospod Egnju, prosim. V angleščini sem slišal, da bom jaz predsedoval sestanku jutru. Zagotavljam sem, da tega ne bom storil jutri. Eh, me na sestanku ne bo, ker grem eh, v Združeno kraljestvo na pogreb. To je bila moja napaka, se opravičujem. nisem imel v mislih eh, vas, mislil sem gospoda Andreja, torej vsekakor bo zagotovljeno vodenje sestanka. Eh, mi seveda razumemo, da jutri ne morete sodelovati na sestanku, sedaj pa pet minut eh, odmora pred eh, sestankom koordinatorjev.